Good afternoon, my dear colleagues. Uh, Dobar dan, dragi kolegi. Začela bom z najpomembnejšimi sporočili. Dobrodošli ponovno po počitnicah. Upam, da ste vsi sproščeni in dobro pripravljeni na to sejo odbora. Torej, dnevni red ste prijeli 3. augusta 2016 in ga imate v svojih dosjejih, eh, če ga potrebujete. Ta seja se bo prenašala preko spleta. In naj kolegom povem le, da bomo glasovali elektronsko, torej poskrbite za to, da boste po zaslišanjih vseh treh eh, članov računskega sodišča s seboj imeli glasovalno kartico. Na slednji strani odbora KONT eh, sta bila objavljena zapisnika sej 4. in pa 13. in 14. julija. Eh, nobenih pripomb zaenkrat nismo prejeli in če ne bomo prejeli nobenih eh, pripomb do konca te seje, veljajo zapisniki za sprejete. In glede na to, da imamo uh, veliko dela danes, zelo natrpan dnevni red, bom kar takoj uh, prešla k delni zamenjavi članov računskega sodišča. Zelo me veseli, da lahko med nami pozdravim gospoda Lazarova. Eh, ko vas pogledam, vedno pomislim na razrešnico, ampak danes tukaj nismo zaradi razrešnice, ampak smo se danes sestali zato, da eh, poskrbimo za obnovitev eh, vašega mandata. Poročevalci gospod Šoltes, ki mu bom dala besedo in potem kolegi, če imate kakršnakole vprašanje, kar takoj začnete, pripravila bom seznam. Madam Chair, so we are on a... Hvala lepa. Spet smo pri obnovitvi mandatov članov računskega sodišča. Tudi ko jaz pogledam gospoda Lazarova, imam drugačne asociacije, pomislim na javna naročila in na to, kako narediti računsko sodišče učinkovitejše. Torej, če dovolite, bi rad na kratko predstavil našega kandidata. Je eh, član računskega sodišča od leta 2010. Eh, bil je državni eh, tožilec v Cipru. Bil je tudi odgovoren uh, za uh, revizijo pri revizijski družbi na Cipru od leta 1988 do 1989. Uh, eh, poleg tega pa si lahko vse njegove druge funkcije preberete uh, v poročilu. Pregledali smo njegov življenje pis, dobro poznamo njegovo delo kot delo člana računskega sodišča in lahko rečemo, da nimamo nobenih skrbi glede njegove neodvisnosti in nepristranskosti. Zelo dobro sodelujemo eh, z njegovo eh, zbornico, zelo dobro smo sodelovali v preteklih letih in zato mislim, da je bolje, da kar damo besedo gospodu eh, Lazarovu, da predstavi svoj pogled na prihodnosti inštitucije. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, v grščini bom govoril v tem uvodu, na vprašanje pa bom odgovoril angliško. Gospa predsedujoče, spoštovani poročevalec, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor. Ciperska vlada me je predlagala za člana računskega sodišča in veliko čast mi je, da lahko spregovorim eh, tukaj kot eh, eh, član Evropskega računskega sodišča in upam, da bom imenovan še drugič. V letih 2010 do 2014 sem delal v odborih prve in druge zbornice. Eh, odgovorni smo bili za upravljanje z sredstvi, bil sem poročevalec za različna posebna poročila. Februarja 2014 eh, pa eh, me je predsednik prosil, pa tudi moji kolegi, da prevzamem odgovornost za evropski proračun in sedaj sem odgovoren za koordinacijo nalog, različnih nalog v zvezi z letnim poročilom računskega sodišča. Poleg tega pa sem odgovoren tudi za zagotavljanje eh, zanesljivosti eh, revizijske metodologije računskega sodišča. Poleg tega pa sem eh, odgo bil odgovoren tudi za vse naloge povezane eh, z tem. Eh, bil sem odgovoren za prvo poglavje o izjavi o zanesljivosti in podpornih informacijah. In eh, to je za me dobrodošel izjiv. Hkrati pa mi, delo, pa mi je moje delo tudi v veliko zadovoljstvo pri svojem delu sem tesno sodeloval z uh, vašim odborom in pa z uh, številnimi uh, člani vašega odbora. Imeli smo uh, redne izmenjave informacij. Namreč zelo pomembno je vedeti, kaj menijo drugi deležniki, to je potrebno vključiti v revizijska poročila, poleg tega pa je potrebno skrbeti tudi za geografsko uravnoteženost letna poročila eh, je potrebno razviti tako, da predstavljajo dodano vrednost za različne deležnike. Čakajo nas tudi drugi izzivi. S komisijo se je eh, potrebno dogovoriti glede stopnje napak pri javnih naročilih, krati pa je pomembno tudi, da uh, se moramo vsi zavedati, da ne moremo vedno biti istega mnenja, da pa moramo poskrbeti za medsebojno razumevanje. V sodelovanju z Evropsko komisijo si prizadevam predvsem eh, za to, da bi bilo eh, revizijsko poročilo objavljeno eno leto prej kot običajno, torej 13. oktobra. Eh, govorimo o poročilu za leto 2015. Veseli me eh, delo na področju tehničnih vedikov, eh, vesel pa sem tudi stikov z vami, z člani Evropskega parlamenta, z člani tega odbora. Veseli me, da lahko imamo izmenjavo mnen in da se lahko pogovarjamo o tem, kako nadalje razvijati letna revizijska poročila. Poleg tega sem zbral veliko izkušenj pri svojem delu na računskem sodišču. Prispeval sem eh, k pripravi različnih poročil na področju proračunske politike, na področju razrešnice in dejal sem že, da sem bil tudi poročevalec za uredbo za Evropski sklad za strateška vlaganja. Zelo sem zadovoljen, ker imam občutek, da je moje delo cenjeno. Evropsko računsko sodišče Eh, je eh, bilo prestrukturirano v začetku eh, tega leta. Namreč del dejavnosti se je prenesel v Senat 4. Veseli me, eh, da delam tudi kot eh, član upravnega odbora, poleg tega pa uh, sem pristojen tudi za uh, letno poročilo in za naloge povezane uh, z pripravo tega letnega poročila. Sem uh, tudi poročevalec za posebno poročilo, ki naj bi bilo objavljeno novembra gre za upravljanje e, Evropske komisije, pa tudi za predloge Evropske komisije na temo finančne uredbe. To, kar smo dosegli, e, so plodavi našega dela, pa tudi mojega dela. Vendar pa pri tem seveda ne moram pozabiti na podporo svoje ekipe, Eh, svojih kolegov eh, na računskem sodišču, ne morem pozabiti na podporo svoje žene in pa svoje družine. Rad bi se zahvalil tudi vsem vam za plodno sodelovanje. Evropska unija se nahaja v obdobju eh, velikih izzivov. To pomeni, da so potrebna velika prizadevanja, še prav posebej na področju finančnega upravljanja. Če želimo doseči cilje, ki zanimajo tudi naše državljane. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da eh, bi se držali pravil in določil in da bi poskrbeli za to, eh, da vzpostavimo zares eh, smiselno finančno upravljanje. Kot revizor moram seveda delovati neodvisno in nepristransko in seveda bom pravičen in konstruktiven in upam, eh, da me boste podprli, če bo to potrebno. Sedaj pa se že veselim vaših vprašanj. Najlepša hvala. Uh, eh, Efkaristo, thank you very much. Najlepša hvala. Opravičujem se tolmačem, ampak uh, mislim, uh, da jim je vseeno uspelo, kljub temu, da je gospod Lazarov zelo hitro prebral svoj govor. Imam nekaj vprašanj. Prva na seznamu je kolegica Ines Ajala Sender. Ok, eh, muchas gracias, os esperaba que... Dobro, najlepša hvala. Najprej bi eh, se vam rada zahvalila. Hvala lepa tudi kolegu, iz eh, komisije, kolegom iz odbora, sekretarjata, najlepša hvala. Eh, sedaj je, so za nami uspešne počitnice in eh, vsi smo polni moči in imamo dovolj energije za spopadanje z novimi evropskimi izzivi. Nova imenovanja članov računskega sodišča eh, so seveda zelo pomembna. Gospod eh, Lazarus Lazaru je ponovno z nami, zelo dobro smo sodelovali v težavnih časih, v manj težavnih časih, eh, predvsem ko je šlo za izjavo o zanesljivosti in pa za letno revizijsko poročilo. Zmeraj ste bili zelo konstruktivni. Vedno znova Eh, ste sledili eh, strogim kriterijem, kljub temu pa vam je uspelo eh, prisluhniti tudi drugim mnenjem. Kot ste dejali, nas je računsko sodišče zmeraj jemalo resno, ko je šlo za pomembne razprave in s problemi smo se soočali skupaj in vsega. Skupaj eh, smo razvijali evropske inštitucije, svet, eh, parlament in komisijo. Sedaj pa k vprašanju. Zanima me, kako bi lahko eh, še bolj približali inštitucije, ne da bi pri tem izgubili neodvisnost računskega sodišča. Reforme računskega sodišča so bile povezane z računskega sodišča spremembo zasnove računskega sodišča, ki naj bi bilo sedaj bolj osredotočeno na eh, cilje, na rezultate. Ali menite, da ima to novo računsko sodišče ustrezne zmogljivosti, da pripravi poročila glede rezultatov finančnega upravljanja v Evropski uniji in ali lahko zagotovite, da bodo ta poročila tudi neodvisna, ne želimo političnih mnen posameznega člana računskega sodišča, kot se je to včasih dogajalo v preteklosti. To morajo res biti poročila, ki so osredotočena na rezultate, ampak ki se ne morejo opirati zgolj na pravočasno izvajanje proračuna, ampak tudi na uh, oceno rezultatov uporabe finančnih sredstev. Ali lahko zagotovite, da bodo ta poročila zares neodvisna in uh, da ne bodo politično motivirana? Sedaj pa k uh, letnemu poročilu. Nahajamo se na prelomnici. Po eni strani je. se je zelo težko eh, odreči letni razrešnici Evropskega parlamenta. Veliko je vprašanj, veliko je izzivov. Recimo v tem trenutku begunska kriza, obrambna politika, pa socialni problemi. Ampak potrebujemo nov pristop. nov pristop eh, k objavi eh, letnega poročila. Namreč državljani ne morejo imeti občutek, da gre v Evropi vse narobe, da eh, je evropski proračun ena sama katastrofa ki, in da je ta evropski proračun povezan z samimi škandali. Finančna sredstva se eh, pogosto korektno uporabljajo, včasih sicer prihaja do zamud. Eh, človekove pravice, razvoj, eh, dosežki na socialnem področju, kakovost eh, življenja v Evropi. Vse to so področje, ki nam jih drugi zavidajo. Zauzeli pa ste se tudi za to, da bi eh, bolje komunicirali. Najlepša hvala, gospod Lazar. Hvala lepa, gospa Ajala Sender, in hvala lepa tudi za vaše prijazne besede v vašem uvodu. Res je, Evropsko računsko sodišče je zunanji revizor Evropske unije in za našimi poročili si močno prizadevamo, da bi okrepili odgovornost Evropske unije. In ja, V našem zadnjem letnem poročilu smo ugotovili, da se Evropska unija ne osredotoča dovolj na uspešnost, na rezultate, da operativni programi in pa partnerski sporazumi, ki jih države članice podpisuje s komisijo, niso dovolj osredotočeni na politične cilje Evrope 2020. Poleg tega smo upozorili tudi, da se Evropa ne osredotoča dovolj na doseganje ciljev in zato smo pozvali Evropsko komisijo in uspodbudili Evropsko komisijo, da spremeni način delovanja na ravni komisije in tudi na ravni držav članic. V večji meri se je potrebno osredotočati na uspešnost. Kot sodišče, pa tudi jaz osebno, smo vedno, smo si vedno prizadevali za redno izmenjavo mnen z vsemi deležniki, še prav posebej pa z odborom za proračunski nadzor. Na ta način lahko upoštevamo vaše interese in vaše skrbi in jih uh, vključimo v uh, letna poročila. Imamo omejena sredstva in uh, moramo izbrati prioritetne naloge takšen mora biti naš način delovanja. Ne gre zgolj za pripravo letnega poročila, ampak eh, tudi za pripravo posebnih poročil, ki um, morajo biti koristnejša za uporabnike in še prav posebej za odbor za proračunski nadzor. Pripravljene morajo biti pravočasno, biti morajo aktualna in odgovoriti morajo na aktualne izzive proračuna in pa uh, na želje evropskih državljanov. Govorili ste tudi o tem, ali moramo spremeniti način objavljanja letnega poročila. Pri tem vedno upoštevamo interese in skrbi vseh deležnikov in seveda evropskih državljanov kar skušamo doseči z našimi poročili in še prav posebej z našim eh, letnim poročilom, je, da posredujemo pravilne in aktualne informacije vsem tistim, ki se ukvarjajo z nadzorom nad izvajanjem proračuna. Na ta način želimo doseči izboljšave v Evropskem sistemu upravljanja. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Srvama. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Lazaru. Rad bi izkoristil to priložnost in uh, dejal, da nam je bilo v velik užitek delati z vami v preteklih letih. Eh, vedno ste bili izjemno pripravljeni na sodelovanje. z eh, tem odborom, imam dve zelo kratki vprašanje. Prvič, kako bi lahko dodatno ukrepili poročanje po posameznih državah, kako bi ga lahko nadalje razvili. In drugič, odgovorni ste bili za pobudo, v letnem poročilu pred eh, nekaj leti na temo kmetijstva in pa kohezije. Gre za zelo zanimiv pregled eh, porabe Evropske unije v obdobju 2007 do 2013. In sicer eh, je šlo za priporočila za posamezne države oziroma za geografski pristop k poročanju. Mislim, da je to bil zelo dober pristop. kako bi lahko to pobudo še naprej razvili. Najlepša hvala, gospod Lazaro. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Carvama, in hvala lepa za prijazne besede. Priporočila za posamezne države so tema, ki je zelo pomembna eh, za eh, Evropski odbor za proračunski nadzor pa tudi za Evropski parlament. Tukaj gre za geografski pristop in tukaj gre za izboljšanje evropskega proračuna, ne gre za uh, kazanje z prstom na krivce. In z priporočili za posamezne države lahko izpostavimo dobre prakse In predstavimo lahko tudi tiste primere, kjer so še potrebne izboljšave. In to je povezano tudi z tem, kar je prej spostavila gospa Jana Zender. Sprejeli smo vse potrebne korake za soočanje z geografskimi razlikami pri porabi finančnih sredstev v obdobju 2007 do 2013. Nadaljna pobuda se nanaša na eh, priloge v prvem poglavju letnega poročila. Jasno mora biti, da nam naš mandat ne dovoljuje, da bi bi izvajali eh, letni nadzor eh, v državah članicah. To je odbor za proračunski nadzor tudi razumel, ampak lahko izboljšamo priporočila za posamezne države in lahko izboljšamo geografski pristop, kako osredotočiti se moramo na vlogo Evropske komisije kot revizorja, kot nadzornika. Lahko Zahtevamo od komisije, da zagotovi zanesljivejše informacije strani držav članic. Na ta način bomo lažje uporabili rezultate Evropske komisije. Namreč komisija z letnim poročilom zagotovi veliko informacij, ampak te informacije v tem trenutku niso tako zelo zanesljive. Torej, moramo vsega, od Evropske komisije zahtevati, da nam zagotovi zanesljive informacije. To eh, temo ima računsko sodišče na dnevnem redu in o tem bomo razpravljali konec septembra, ko bomo imeli strateške seminarje. Podpiram geografski pristop v kontekstu, ki sem ga predstavil. In eh, to boste našli tudi v eh, našem revizijskem načrtu. Sedaj pa poročevalec, gospod Šoltes, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, imam samo eno vprašanje. Vedno več eh, kandidatov za računsko sodišče vključuje v svoje predstavitve ekologijo, naravo in tako naprej. Torej, Kdaj menite, da bo pripravljeno prvo posebno poročilo vaše inštitucije o evropskih programih na področju ekologije, etike in tako naprej? Izvolite, najlepša hvala, gospod Šoltes. V skladu z pogodbo moramo preveriti eh, zdravo finančno upravljanje, kot je to predvideno v finančni uredbi. Gre za učinkovitost, eh, varčnost in pa ustrezno porabo sredstev in svoje delo upravljamo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi. vendar pa hkrati ugotavljamo tudi, ali se ustrezno izvajo programi na področjih, ste jih, ki ste jih izpostavili. Ekologija, narava, etika. V svoje odgovore Na vprašanja povezana z razrešnico smo to eh, tudi umenili. Šlo je eh, za poročilo, ki se nanaša na ekologijo in na Baljsko morje in pripravili eh, smo tudi poročilo o kakovosti vode v Donavi. v začetku svojega mandata sem bil poročevalec za učinkovito porabo sredstev eh, Evropskega sklada za strateška vlaganja. Pripravili smo poročilo glede poklicnega usposabljanja žensk, etike, glede goljofiji eh, pridavko na dodano vrednost. Torej, ukvarjamo se za temi vprašanji pri eh, našem običajnem delu, pa tudi eh, v naših posebnih poročilih. Hvala lepa, gospod Lazaru in sedaj še gospod Balčitis kot zadnji. Če gremo na pirminike, eh, iz tikruju. Najlepša hvala. Gospod Lazaro je eden izmed najbolj aktivnih članov eh, Evropskega računskega sodišča in v šestih letih eh, svojega dela ste pripravili veliko poročil na temo prometa, energije. Pa bili ste tudi pobudnik za eh, poročilo na temo reforme Evropskega računskega sodišča. postavili ste eh, tudi dojen eh, senata 5, ki pripravlja sestanke in se ukvarja z evropskimi sredstvi. Pripričan sem, da boste ponovno izvoljeni. Upam tudi, da boste ponovno izvoljeni da bomo kmalo razpravljali o pomenu zanesljivih statističnih podatkov eh, strani Evropske komisije. To je namreč temelj našega dela v parlamentu, pa tudi eh, na računskem sodišču. Podatki, ki nam jih posreduje Evropska komisija, morajo biti zanesljivi čemu naj bi se posvečali v prihodnosti, katera področja morajo biti prioritetna področja, na katerih področjih se sredstva ne uporabljajo dovolj učinkovito. Najlepša hvala. Hvala, gospod Palčitis, za to vprašanje. Res je, da naj bi bil naš glavni cilj, da zagotovimo, da komisija zagotavlja bolj zanesljive podatke iz držav članic. Komisija ima seveda možnost izvajanja proračuna, vendar tudi eh, organi v državah članicah imajo odgovornost za to. Zato moramo zahtevati večjo uspešnost, tako da bo eh, bomo se lahko tudi bolj zanesli na to delo. Torej, v prihodnosti naj bi se osredotočili na bolj učinkovito porabo sredstev EU. Tako kot smo napisali v poročilu za leto 2014, je šlo predvsem za skladnost, za absorpcijo Eh, dodeljenih sredstev državam članicam. Torej, eh, kultura, da uporabiš eh, denar ali pa izgubiš denar in to je treba spremeniti. Veliko dela smo posvetili tudi odkrivanju napak v zadnjih letih. Vendar, to ni glavni problem vsega. Kajti glavni problem je pri porabi sredstev, ki se do, eh, poteka sicer legalno, vendar ki ne vodi do rezultatov in ne vpliva na življenje ljudi. In to smo tudi poudarili, izpostavili v celi vrsti posebnih poročil, tudi v zadnjih posebnih poročilih. Eh, da, eh, naprimer, um, poraba sredstev za Eh, letališke infrastrukture so tudi nekaj, kar ne zagotavlja ustreznih rezultatov. In zato moramo komisijo spodbuditi še bolj, da pazi na to in da se moramo pri, pri proračunu predvsem um, osredotočiti na dosego ciljev in tudi prihodna finančna uredba bo dober, dob, dobra priložnost za to, tako da um, bomo bolj postavili v ospredje rezultate, pomen rezultatov. Gospa Julbaljeva je rekla v poteku razrešnice, da moramo najprej um, imeti neko skupno razumevanje tega, kaj eh, pomeni uspešnost, performance. In to je seveda tudi do, dobro izhodišče. Pa še zadnje vprašanje Ines. Prosim jo, da je kratka, ker že malo eh, zamujamo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Lazaruju. Eh, vedno ga je zelo zanimivo poslušati. Imam pa še eno vprašanje. Pri posebnih poročilih eh, je naš odbor in člani odbora smo imeli vtis, da je bilo število teh poročil tako visoko, da so uh, se je delo mogoče tudi podvajalo. Torej, bila so zelo posebna poročila in nekako se nam je zdelo, da se ne sredotočamo dovolj na splošni glavni cilj. In mogoče uh, bi računsko sodišče lahko razvilo več ambicij v zvezi s tem, kako odpraviti ta problem redundantnosti. Včasih manjkajo nekatera področja in včasih je v nekaterih poročilih preveč eh, obravnavanih preveč področji. In razen tega bi bilo treba vzpostaviti bolj tesne stike tudi z nacionalnimi sodišči, računskimi sodišči za odpravo teh pomankljivosti. Hvala, gospa Ajala Sender. Z um, reformo Evropskega računskega sodišča in z novim postopkom načrtovanja, ki smo ga že uporabili, in sicer, da na prvo mesto postavimo glavne prioritete in kolegi eh, potem potrditi prednostne naloge in potem dobimo iz različnih senatov raz, um, posamezne naloge, ki jih je treba obravnavati in to se potem, uh, eh, zato se pripravijo teksti, o katerih se razpravlja v kolegiju. In eh, treba jim dodeliti sredstva bolj relevantnim področjem. Um, posebna poročila je treba pripraviti pravočasno, tako da bodo tudi relevantna in da lahko um, tudi na ta način spremljamo zakonodajno delo Evropske unije. Kako lahko eh, tes, tesneje sodelujemo z nacionalnimi sodišči? Um, pogodba razlaga, kakšno je razmerje med eh, Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi sodišči. In tam piše, da naj bi sodelovali v dobrem, torej v dobrem duhu in ob spoštovanju neodvisnosti. Torej mi vedno seveda iščemo nove možnosti, kako bi eh, lahko še poglobili to sodelovanje. Na vsak način podpiram to. Eh, poglobitev sodelovanja z nacionalnimi računskimi sodišči. Hvala, gospod eh, Lazaru. Tudi sama bi imela nekaj vprašanj, vendar eh, je že bilo odgovorjeno na vprašanje, zato dajem za besedo poročevalcu gospodu Šultesu. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Lazaruju za odgovore. Mislim, da je podal zelo profesionalne odgovore in vesel sem, da slišimo iz njegovih besed eh, voljo po tem zelo dobrem sodelovanju z našim odborom. Računsko sodišče je seveda zelo odgovorna inštitucija in um, mora prisluhniti mnenju tudi drugih deležnik, deležnikov. Vsi delamo v, in, eh, v interesu javnosti in um, se ukvarjamo z javnim denarjem, zato ne gre samo eh, za to, da odkrivamo pomankljivosti, temveč da se dosegajo rezultati. Hvala v imenu vseh članov odbora za šest let sodelovanja in upam, da se bo to nadaljevanje lahko nadaljevalo. Hvala. Just a minute. Samo eno minuto časa, da se nam bo pridružil naslednji kandidat. Uh, Nadaljujemo z naslednjo točko, spet delna zamenjava članov računskega sodišča. Prisrčno pozdravljam Lija Brinkata, ki so ga imenovale malteške oblasti. Začeli bomo s predstavitvijo poročevalca gospoda Šultesa um, in potem um, bo seveda tudi spet možnost postaviti vprašanja. Gospod Šultes bo začel. Hvala. Gospod Leo Brinkat, prisrčno dobrodošli v odboru za proračunski nadzor. Um, nekaj stvari um, želim povedati, kar se mi zdi pomembno. Um, torej od leta da eh, od, let, od 80. let naprej je v politiki član odbora za javne finance, potem tudi v um, banki DCO Malta in um, deloval je tudi na področju na, v bančništvu na Londonu, v Londonu. Bil je uh, minister za trajnostni razvoj, okolje in podnebne spremembe in bil je tudi minister za trgovino in za finance in trgovino. Torej, veselimo se vaše predstavitve. Um, nekaj, kar je pomembno med prejšnjimi dejavnostmi, je to, da je prispeval k oblikovanju neodvisnega računskega sodišča na Malti in to je zelo um, pomembno, da imajo države članice neodvisne um, revizijske službe in kot minister je oblikoval tudi organ za vire in za trajnostni razvoj torej temeljito se je ukvarjal z okoljem in z drugimi pomembnimi vprašanji, ki um, so pravzaprav pomembne za vse države. Gospod Lija Brinkarda, takoj prosim, da se predstavi tudi sam. Gospod Brinkard, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča gospod poročevalec, gospe in gospodje odbora za proračunski nadzor. Um, čast in veselje mi je, um, seveda pa tudi velika odgovornost, da kot rezultat imenovanja za to funkcijo um, se lahko danes predstavim kot kandidat za to, ta pomembni organ, računsko sodišče. Imam tri desetletja izkušenj na javnem in zasebnem sektorju. Um, deloval sem na področjih, ki so povezana s financami, s um, ekonomijo, s davčnimi vprašanji, pa tudi z drugimi strateškimi področji. Neodvisnost je cilj in pristop. In Eh, to pomeni seveda eh, uravnoteženo načrtovanje in izčrpno poročanje. Neodvisnost eh, članov računskega sodišča je najbolj pomemben dejavnik za virodostojnost mnen računskega sodišča. In to je seveda um, pomemben kriterij za neodvisnost računskega sodišča samega. Torej, ne bom jemal nobenih eh, priporočil ali navodil katerekoli vlade ali držav in ne bom izvedel nobene, nobene dejavnosti, ki ni skladna z delovanjem računskega sodišča. In vem, da je prav revizija eh, pomemben del delovanja računskega sodišča in vse to mora potekati neodvisno. Razen tega je čas poročanja pomemben. Eh, kaj ti treba je raz, razumeti posledice evropske politike. In vsi imamo domače izkušnje in vedno eh, se moramo tudi zavedati tega, kar delamo. In to mora biti razumljivo In to mora biti tudi izvedljivo. Eh, to, kar delamo, ne sme ostati samo eh, prazna beseda. Seveda bi lahko pripravili poročila bolj eh, takšna, da so bolj enostavna in tudi hitreje. In razen tega morajo revizori tudi vedeti, da um, se um, z delom, ki ga izvajajo, izboljšuje tudi njihovo delo samo. To je bistvo. In samo s tako proaktivno strategijo komuniciranja bomo um, zagotovili virodostojnost eh, kot organ eh, med prebivalstvom in treba je predvsem zagotoviti kulturo, ki bo um, pokazala, da je računsko sodišče enoten uh, organ in da zagotavlja kakovost nadzor in da uh, je treba predvsem ocenjevati tudi različne tveganja. Eh, delo je kontinuirano delo in se seveda tudi spre, spreminja. Jaz bom sam uh, deloval proaktivno. Um, tako da bodo revizije temeljile na širokem akumuliranem, na širokih akumuliranih informacijah in da bodo tudi um, posledica posvetovanja z deležniki in seveda tudi iz držav članic. Samo to bo olajšalo postopek, ki bo zagotovil učinkovitost, skladnost, racionalnost in tudi fleksibilnost eh, skupaj z ustresnimi presojami in uravnoteženji na medinstitucionalni ravni in tudi v sodelovanju med različnimi senati v računskem sodišču. In mislim, da mora Evropsko računsko sodišče še tesneje sodelovati tudi z Evropskim parlamentom, predvsem z odborom za proračunski nadzor. Kajti, torej moja, profes, moja profesionalna dejavnost je veljala predvsem dobremu upravljanju, eh, dobri porabi sredstev in preglednosti. In eh, sam sem sodeloval pri oblikovanju eh, neodvisnega revizijskega organa na Malti in od vsega začetka eh, smo Eh, pri tem sodelovali tudi s parlamentom, vendar ne samo na Malti, temveč tudi eh, drugot. Smo se pozanimali, kakšne so izkušnje. Torej, proračunsko načrtovanje in druge stvari. Dobro finančno upravljanje in nadzor nad tem, um, je ja, um, bil vedno v središču moje pozornosti, tudi ko sem prevzel druge funkcije uh, v svojem življenju in v vladi. Um, torej, sodeloval sem tudi pri pripravi COP21 in tudi ko smo sprejemali nacionalno zakonodajo na Malti za podnebne vprašanja. Eh, sprejeli smo prvo strategijo in operativni načrt za ozelenitev in trajnost je srčika vsega tega um, želim seveda um, prispevati k učinkovitosti računskega sodišča in k zmanjšanju napak. Um, uspešnost mora biti seveda glavna, glavni cilj in vedno moramo skrbiti za to, da uh, se bo izdalo čim manj denarja in da se bo s tem doseglo čim večje in boljše rezultate. Uh, Vem, da se moramo pri tem posvetiti različnim vprašanjem. Države članice morajo biti bolj vključene v revizijo eh, sredstev EU. Eh, treba je zagotoviti poenostavitev eh, tudi finančnih pravil. Torej, Eh, in razen tega je treba priporočila Evropskega, sodišč, Evropskega računskega sodišča širiti, torej na ravni EU med institucijami, pa tudi na vzven. Torej, pri tem gre eh, seveda za zadeve skladnosti oziroma za skupno upravljanje z državami članicami. Razen tega sem mnenja, da mora evropski proračun bolje opredeliti prednostne naloge Evropske unije. Seveda pa je pomemben tudi mehanizem fleksibilnosti. Večletni finančni okvir naj nudi priložnosti za premislek o prioritetah in eh, razen tega moramo eh, pripraviti eh, tudi scheme porabe sredstev, ki eh, bodo manj eh, dovzetne za napake. In gre za nov duh dinamizma, dinamike. In moramo se hitro odzivati na okolje, ki se hitro spreminja. V Evropskem sodišču eh, se moramo zavedati, da je seveda veliko različnih slojev, eh, kjer poteka izvajanje proračuna in zato je treba skrbeti za visoko kakovost podatkov, ki jih uporabljamo pri naših ocenah. Seveda um, moramo okrepiti tudi sodelovanje med uh, računskimi sodišči v državah članicah in Evropskim računskim sodiščem. In razen tega moramo um, ugotoviti tudi, ali je sodelovanje med komisijo in državami članicami pri izvajanju proračuna na, osno, na ustrezni ravni. Um, ehm, 80 odstotkov eh, proračuna je v skupni eh, um, v skupnem izvajanju med državami članicami in Evropsko unijo. In um, zato je treba vedno iskati soglasje, treba je pomagati državam članicam in treba je predvsem se z delom približati tudi državljanom samim. Vim, vedeti, pa, vedeti pa tudi moramo, da je treba uporabiti ustrezne kriterije pri izvajanju zakonodajnih obveznosti tudi iz proračunskega vidika. Evropsko sodišče eh, se bo um, mora okrepiti svoje sposobnosti um, navznoter, pa tudi s um, sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. In um, Predvsem gre tudi za demokratično legitimnost, eh, ki se je mora Evropsko sodišče vedno zavedati. Hvala, gospod Brinkat, hvala za to, da ste se predstavili. Gospod Šoltes želi kot prvi postaviti, vam, vam želi postaviti vprašanja. Oziroma, gospod Šoltes pravi, bo zadnji. Gospod Srvama bo prvi, prosim. Hvala, gospod predsedujoča gospod Brinkard. Hvala za to osebno izjavo. Um, prepričan sem, da razumete v tem odboru, da, so, da se moramo držati najvišjih možnih standardov pri imenovanju članov v Evropsko računsko sodišče. Evropsko računsko sodišče ni katerikoli organ znotraj Evropske unije. Kaj ti ugled eh, tega organa eh, ne sme biti pod vprašanjem. Eh, tu ne sme biti nobenega kompromisa glede neodvisnosti. To bi zelo škodilo celotni Evropski uniji, to je moje mnenje. Zato vam želim postaviti dve vprašanje v svojem eh, pisnem odgovoru na vprašanja, ki smo vam jih postavili, in sicer kako bi ravnali s korupcijo, v katero so vključene osebe iz vaše države, ste zelo podrobno odgovorili in ste nam zagotovili, da bo računsko sodišče v tem primeru izvedlo celovito preiskavo in da ne boste izbrali samo eh, korektnega pristopa, temveč proaktivn pristop v zvezi s tem. Kot minister na Malti je eden od vaših kolegov eh, bil izpostavljen tudi aferi v zvezi s um, eh, dokument iz Paname. In vi ste hoteli, da ostane minister in od takrat eh, pravzaprav niste več komentirali te zadeve. In ker je edini minister um, iz držav EU, ki je um, omenjen v tej aferi z dokumenti iz Paname, moramo videti, Eh, kako lahko, ali vam lahko zaupamo kot varuhu financ, če se pojavi nekaj podobnega, mogoče tudi z isto osebo, da se nekaj pojavi v zvezi z isto osebo eh, v Evropski uniji, Torej, kako smo lahko prepričani, da ne boste ravnali tako, kot ste ravnali, če boste člana računskega sodišča? To je moje vprašanje. Kako smo lahko prepričani o tem? In še kratko drugo vprašanje. Rekli ste tudi, da ne glede na naše mnenje, mnenje v tem odboru in na plenarnem zasedanju, da boste nadaljevali svojo kandidaturo, ne glede na to, kakšno bo naše stališče do, na, do tega. Torej, zelo enostavno vprašanje, ali, um, nam, ali se zavezujete, da boste um, spoštovali odločitev odbora in da boste vse spoštovali voljo celega, celega parla, parlamenta, tako kot uh, bo išlo izglasovanja na plenarnem zasedanju. Gospod Brinkat, beseda je vaša. Prosim, da se, se da odgovorite. Hvala finskemu kolegu. Začel bom z drugim vprašanjem. Dodatno k temu, kar sem pisno napisal, če sem vas prav razumel, sprašujete, ali bom spoštoval pogled parlamenta. Ja, spoštoval bom odločitev parlamenta in v vaših rokah je, da me ocenite na dveh kriterijih, integriteta in kompetenca. In um, to velja tudi za glasovanje plenarno, na plenarnem zasedanju. Um, torej, nekateri, um, menijo, da je v tej panamski zadevi moj glas bil odločilen, ampak to um, ni bilo tako, ampak to mogoče je samo sekund, sekundarnega pomena. 20. aprila je predsednik vlade rekel, da ne bo svobodnega glasovanja za člane laboristične stranke v zvezi s to nezaupnico in da um, na Malti, tako uh, kot um, je bilo pred kratkim potrjeno in lahko vam dam tudi kopijo te študije, ki je bila izvedena, imamo sistem britanskega parlamenta. Torej, v glavnem um, uporabljamo specifična pravila. Vsak, ki um, um, krši navodilo um, neke stranke, se ga lahko izloči iz poslanske skupine. E, in to e, kaže, da jaz pravzaprav nisem imel možnosti, nobene možnosti, ampak želim pa pojasniti nekaj, če sem vas prav razumel. Rekli ste, da nisem nikoli podal komentarja na to. Ampak to ne drži. Več eh, komentarjev sem eh, podal. Eh, zelo kategorične izjave. Med drugim 22. marca letos, da če se taka napaka zgodi, potem moja vlada, takrat sem bil minister od aprila naprej, nisem več minister, potem vlada tvega, da uniči lastne uspehe. In to, to um, in um, torej pravzaprav sem um, takrat tudi zelo ostro um, kritiziral um, svojo vlado in sem tudi zelo jasno povedal svoje mnenje. Če eh, govoriš o tem, da eh, se uničujejo uspehi vlade, mislim, da je to zelo jasna izjava. Pa še nekaj je pomembno v tej razpravi ali naj bi takrat razmislil o odstopu, sicer sem razmišljal o tem, ampak če odstopiš, potem si junak dneva za določen dan, ampak uh, v bistvu moja, m, moj cilj ni, da se počutim junaka en dan, temveč da um, nadaljujem delo v strukturah, ki so, tudi če je prispevek lahko omejen, ampak kljub temu lahko vplivaš na dobro strukturo upravljanja. In zato sem se odločil tako, kot sem se. Ampak ko eh, sem bral, eh, ko sem pripravil ta članek, je to bilo eh, še preden je bilo to glasovanje o nezaupnici, ampak um, ostajam pri tem. Torej, tudi v Maltiščini sem napisal članek um, z naslovom Moramo biti inspirativni, kajti predsednik vlade je rekel, da potrebujemo družba, družbo, eh, ki jo je možno inspirirati, torej motivirati. To je dobro. Vendar ljudem moramo tudi povedati, da se nam zdi dobro upravljanje ravno tako pomembno, kot so ekonomski rezultati. In eh, tako sem delal kot minister, deloval kot minister in tudi prej, ko sem bil samo poslanec. In še dodatno vprašanje. Če bi isti minister. Um, in to sem vas vprašal, če bi morali odločati kot član računskega sodišča v eh, določeni zadevi, ali bi delovali kot neutralen član. Lahko grem korak, še korak naprej, tudi če ne bom postal član računskega sodišča, bi imel dve možnosti, ali da odstopim, ali pa da izstopim iz poslanske skupine. Dokler um, ta stvar ni, za, eh, ni eh, razčiščena, kajti to zadevo je seveda treba preiskati, ampak to bi bil etični pristop, kajti lahko so zadeve legalne, niso pa etično korektne. In če si politična oseba, je etika ravno tako pomembna, kot je legalnost ali nelegalnost. Hvala, gospod Brinkat. Na seznamu je kot naslednja Ines Ajala Sindar, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, želim se zahvaliti gospodu Brinkatu za predstavitev in tudi za obsižna in zelo podrobna izvajanja. To, kar je povedal kolega Sarvama, torej um, maltiški minister ni edini. Uh, tudi portugalski minister Sarvama je bil vključen v te panamske dokumente, ni odstopil, temveč um, je najprej rekel, da se ga to ne tiče, potem pa se je izkazalo, da je vendarle upleten, ampak uh, ni hotel odstopiti, pod ne pa je moral odstopiti akceptiram, da malteški sistem funkcionira tako, kot funkcionira. Vi ste odstopili kot minister za to, da pripravite kandidata. E, e, torej, tu so spodleteli že kandidati, ki so, bili, eh, ki so še bili ministri. Ampak vi ste to vsaj tako razumeli, da najprej odstopite kot minister, preden se potegujete za mandat v Evropskem računskem sodišču in to se mi zdi pomembno. Delo, ki ste ga opravili na Malti, torej Malta je južna država in okoljska vprašanja je tam težko izvajati zaradi podnebnih z, z, eh, um, pogojev in tako naprej. Ampak vi ste iz Malte, v, ste na Malti opravili odlično delo tako da smo lahko na COP21 lahko sprejeli te odločitve in tudi podpisali te izjave. Sedaj se je spet malo zapletlo, ampak na vsak način ste pomagali pri pripravi COP21. Sedaj pa nekaj v zvezi z vašimi izkušnjami. V zasebnem gospodarstvu ste zbrali izkušnje na področju bančništva, to nam kar paše, kajti eden od velikih problemov je ta, da evropski. Evropsko računsko sodišče mora revidirati skupni proračun Evropske unije, vključno s problemi bank v državah članicah, kar zadeva um, garancije varščine. In zato bi rada slišala iz vaših ust, eh, ali se vam zdi potrebno, da proračunski nadzor se izvaja na različnih ravnih, torej zasebne banke, Evropska investicijska banka in tako naprej. Kje vidite možnost eh, in na kakšen način je možno izvajati tak nadzor? Uh, pod tim um, prvi neodvisni revizijski organ na Malti. Um, to ste omenili in sprašujem vas, uh, kje vidite možnosti nacionalnih revizijskih sodišč, da izvajajo ta nadzor. Nekateri ti organi na jugu še malo zaostajajo. In vse to pred odzadjem um, tega, da ste rekli, da morajo države članice delovati bolj jasno in odločno pri izvajanju evropskega proračuna. Malta je majhna država, malo odročna, ki ima svoje težave, vendar želim videti, kako vi ocenjujete to zadevo. Hvala. Voilà. Mislim, da ste postavili tri glavna vprašanja, kar zadeva okolje. Okolje je vedno izziv, predvsem, ko gre za majhne otoke, kot je Malta, z visoko gostoto prebivalstva, omejenim prostorom in več izzivi. Ob, en, ob istem pa moram omeniti dejstvo, da um, Eh, dokler nisem prevzel mandata, ni bilo regulatornega organa za okolje. To je bil eh, del nekega drugega organa za okolje in za načrtovanje, ampak tam je bilo ospredjo načrtovanje. Um, v skladu s programom vlade um, ki je bila izvoljena, takrat, ko sem postal minister, pa smo eh, dali večji povdarek tudi okolju. Predvsem um, smo želeli pridobiti ljudi um, brez politične eh, prtljage, um, ki so res veliki strokovnjaki in ki sedaj delajo v tem organu. Um, torej, pri tem do, sodelujemo seveda tudi z sindikati, ki so zelo aktivni in eh, dve sporočili sta pomembni. Eh, rekel sem, ne bom posegal vsakodnevne posle, pokličite me samo, če eh, um, pride do večjih težav pri um, izvajanju nalog, ampak to se ni zgodilo in razen tega sem rekel, pomembno vlogo imate, um, morate biti um, nadzorniki um, in nadzorovati delo vlade. In ko sem potem odstopil zaradi te kandidature, smo bili v fazi, ko smo vzpostavili mehanizme, strukturo in delovanje te kandidature. Eh, oblasti, ampak eh, gradimo pa še te zmogljivosti um, tega organa. Vendar sem ponosen, um, da um, so bile sprejete odločitve na Malti, ki jih ne bi sprejeli, če ne bi bilo te okoljske agencije. In kaj ti prej je to bil del. Uh, neke agencije, ki pa se je ukvarjala predvsem z načrtovanjem. Um, torej, govorili ste tudi o bankah, banke so pogosto povezane tudi s problemi, naprimer Panama in tako naprej. Banke, pri katerih sem delal, torej v teh bankah eh, sem delal vedno na um, ravni funkcionarja, nisem pa bil, um, nisem imel delnic banke ali nisem bil v upravnem odboru ali direktor. Torej, v zadnjih letih eh, v bančništvu eh, sem bil vodja oddelka za korporativne raziskave. Um, torej, šlo je predvsem za izvajanje raziskav in sicer eh, v ZDA. Um, Ja, finančni sektor je treba eh, prestrukturirati, predvsem eh, zaradi tega, kar se je eh, zgodilo v zvezi z Luxleak, Panama eh, Papers in tako naprej. Panama je eh, ponosna, da smo bančne podatke izmenjali z drugimi dosti prej, kot so to storile druge države že v 90-ih letih in eh, Če se omenja finan sektor finančnih storitev na Balti, Malti, potem moram reči, da smo vedno operirali v skladnosti z OECD-jem e OECD in tudi z uh, zakonodajo Evropske unije. Gospod Ali je na vrsti naslednji. Hvala, predsedojoče. Gospod Brinkat, najprej naj rečem, da sem zelo hvaležen za vašo predstavitev. Vaš življenjepis je res impresiven, ste zelo izkušeni. Če boste izbrani ve, bo računsko sodišče dobilo še enega strokovnjaka, ki se bo trudil po najboljših močeh. Hvala za vaš predlog, da bi poenostavili revizijska poročila. To je moj drugi mandat v parlamentu. Prej sem bil tu do leta 2007 in sedaj sem ponovno tu, ampak že od začetka mandata govorimo o ponostavljanju. Ampak tu so le prazne besede. Nič nismo storili doslej na tem področju. In upam, da če bomo začeli z računskim sodiščem, bo to dober začetek. Mogoče lahko nakratko predstavite, kako vi vidite poenostavitev teh revizijskih poročil. Domnevam, da bi to bil dober korak tudi za komisijo in tudi za vse direktorate v komisiji. Še dve vprašanje imam za vas. Govorimo o delovanju učinkovitosti pri oblikovanju strategijskega načrta zeleni rasti ste to izvajali tudi v okviru instrumentov delovanja, ste preučevali dodano vrednost. To vas sprašujem, pa še drugo vprašanje. Glede finančnega sektorja, tam ste delali zelo dolgo. Ste vedno strajali na učinkovitem upravljanju zveri in nadzoru, Potem tu piše, da ste določali proračunske cilje, to prenašali v konkretno izvedljive cilje. Ali kaj pogrešate v novi strategiji? Bi kaj posodobili? Katere proračunske cilje bi lahko prenesli v kvantificirane cilje? Kaj je za vas najpomembnejše? Hvala. Prosim. Vprašanje o poenostavljanju je zelo pomembno, kajti če ni poenostavitve, ni le več podvajanja dela, ni le več neučinkovitosti, ampak se lahko zgodi, da ustvarimo tudi nov prostor za več korupcije v katerikoli državi ali v katerikoli instituciji. To je res bistvenega pomena. In tudi samo računsko sodišče se mora spremeniti na notranji ravni, kot vse druge institucije. Če si pogledamo evropski proračun, potrebujemo boljše cilje, zlasti na strateški ravni. Potem moramo preučiti, kako učinkovita je zakonodaja. Spodbuditi moramo sodišče, da dela na tem, da razširi svoje pristojnosti. V preteklosti se je sodišče ukvarjalo bolj s finančnimi zadevami, ampak jaz sem kandidati, vidim, da se sodišče sedaj spreminja. Sedaj gremo iz finančnih zadev na bolj gospodarsko upravljanje in to odpira nova obzorja za tiste, ki so vključeni v ta proces. Ampak ni najpomembnejše to, da le imamo poročila, ampak je spremljanje še bolj pomembno. Treba zagotoviti, da so priporočila sodišča obravnavana s potrebno pozornostjo in da to privede do pomembnejšega izvajanja. In to je pomembno tudi za poročila, ki so tako pomembna. Poročila je treba sestaviti na bolj enostaven, na hitrejši način. In tudi samo sodišče mora razmišljati na bolj ustvarjalen način. To se mora poznati tudi na sestankih z državami članice. Mogoče ni dovolj sestankov, sicer imamo neko interakcijo z nacionalnimi uradi, ampak vseeno. Mislim, da da moramo razmisliti tudi o kolaborativnem pregledu, o sodelovanju z državami članicami in potrebujemo tudi manj prekrivanj med revizijami. Ne vem, če sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Potem še nekaj, kar je zelo pomembno vprašanje in s čimer se moramo ukvarjati. Včasih smo imeli staro pojmovanje, da je črpanje evropskih sredstev končni cilj. Danes moramo sicer priznati, da to ni dovolj, Videti moramo konkretne rezultate, kar bo prineslo prave prednosti in boljšo kakovost življenja. Potrebujemo močnejše premike, potrebujemo več odgovornosti, zlasti, ko gre za javne vere, ko gre za različne vere, ko govorimo o učinkih, posledicah, rezultatih. Kaj to pomeni? Odmakniti se moramo od kulture izdatkov do tega, da učinkovito črpamo evropska sredstva. Prav tako moramo biti vodilni pri naložbah v evropska sredstva. In ko govorimo o naložbah, moramo razmišljati tudi o ponovnih naložbah. Treba je izvajati strateške cilje, tudi v okviru strategije 2020. Ne vem, če sem kaj pozabil, prosim, me upozorite. Potrudil se bom v najboljših močeh odgovoriti. Hvala lepa. No, tudi sama sem na seznamu govorcev. Tri vprašanje imam za vas. Zelo kratka so vprašanje ta vprašanja zelo lahka. Najprej prvo, če sem vas prav razumela, nacionalni urad na Malti je del parlamenta. Mi lahko obrazložite, kako je potem z neodvisnostjo. To je prvo vprašanje. Drugo, večkrat ste omenili dobro upravljanje, usklajenost, javno odgovornost. Seveda so to glavni cili našega odbora in Evropskega sodišča. Mi zelo resno jemljemo tudi odgovornost, ko gre za preglednost. Tudi malteška vlada je bila kritizirana v medijih, ker ni bila uspešna, ker ni objavila nekaterih javnih pogodb. Ključno, ko je šlo za dobavo elektrike v državi. Torej, zanima me, kako ste vi zavezni temu, da bi povečali preglednost kot član sodišča? Kakšen nasvet bi dali drugim državam članicam na tem področju? In še tretje vprašanje, če mi dovolite, to je zelo osebno vprašanje. No, z moje strani osebno. Leta 2004 so se vzhodne države pridružili Evropski uniji skupaj. Jaz sem bila velika podpornica pristopa Češke k Evropski uniji. Mislim, da bi se stežka lahko premislila sedaj v teh letih. Zanima me, kako to, da ste si vi premislili, potem, ko se je Malta pridružila Evropske unije. Osebno me to zanima, ampak mislim, da je to pomembno vprašanje, zaradi tega, kar počnemo tu v Evropi. Hvala za ta tri vprašanje, gospa predsedojoča. Naj obrazložim, kaj je bil ta urad prej in kaj je sedaj na Malti času predhodnih administracij, ne glede na politično usmerjenost, je bil revizijski urad pridružen Ministrstvu za finance. Ta je posredno ali neposredno delal pod Ministrstvom za finance, ni imel avtonomije. V predhodnih administracijah in moji administraciji leta 1996 smo bili zavezani temu, da bi imeli posebno neodvisen revizijski urad. Zato smo leta 1997 sprejeli zakonodajo, imeli smo tudi pozitivno glasovanje na obeh stranih in od takrat je tako, da ko se imenuje glavni revizor, ko imamo konsens, to potrdite obe strani v parlamentu. In sedaj je ta urad posebno neodvisen in nikoli ne ni bilo nobenih kritik strani administracije v preteklosti in sedaj prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnosti. Nihče na Malti, no, razen mogoče kak posameznik, ne bi postavil pod vprašaj delo nacionalnega urada. Še naprej se bom prizadeval za to, tudi če bom potrjen kot kandidat v tem organu. Potem predsedujočo omenjate javne pogodbe, to je res na mesto, včasih imamo lahko določene zaupne klauzule, vem, da je težko doseči ravnovesje vedno, ampak ko imamo zelo pomembne pogodbe, tako velikih razsežnosti je v javnem interesu, da se to takoj objavi. Zaradi dveh razlogov. Ne samo zaradi tega, da bo javnost izvedela o tem, ampak tudi zato, da ker sem bil sam ustanovitelj odbora za javno odgovornost in zelo ponosen sem na to. Temu sem tudi predsedoval na zelo neodvisen način. Torej, ko se te pogodbe objavijo, se lahko povsem preučijo v odboru za javno odgovornost, to je pod odboru parlamentu, ampak dokler to ni objavljeno, to ne more biti predmet preučevanja. Odbor ne more preučevati nekega dokumenta, ki še ni objavljen. Tako da mislim, da je to res bistveno, da se upošteva rok, ki si ga je zastavila vlada. Mislim, da je ta rok oktober ali novembr. Ne vem, nisem več tam, ampak mislim, da se res more držati tega roka. Če bo vlada objavila te pogodbe, kot je bilo obljubljeno, prihodni mesec, potem lahko steče proces, ko se lahko te pogodbe preučijo. Celoti. Ker so pač bile nekatere druge pogodbe sporne za časa drugih administracij, ko je šlo za druga javna naročila in druga vprašanja. Sedaj pa sem pri zadnjem vprašanju, to je res vprašanje, ki je na mestu. Nikoli nisem bil proti evropsko smerje. Ampak takrat smo menili, da mogoče pristop ni bil najboljši. Ampak nasprotju z drugimi gibanji v drugih državah, nikoli nismo rekli ne, nikoli, prav nasprotno imeli smo veliko težkih let. Ampak, če so se ljudje odločili na referendumu, na volitvah, da želijo, da se Malta pridruži Evropski uniji, potem je tudi opozicija spremenila svoje mnenje. Ne le, da se je to spremenilo čez noč, ampak smo pokazali, da smo zelo pomembni evropejci, bili smo zelo aktivni pri evropskih zadevah, Tudi v opoziciji sem bil zelo aktiven član odbora za evropske in zunanje zadeve. O tem lahko povprašam nekdanjega predsedujočega dr. Jasona, ki je bil tudi minister. Zelo tesno sva sodelovala. Veliko ciljev sva izvala. Spodbujala sva malteške evropske ideje, kolikor se je dalo nacionalni ravni. In takrat sem bil zelo aktiven, ne le v svetu Evrope, ampak tudi v drugih institucijah. In zelo ponosen sem na to dejstvo, da sem bil tudi ministr za okolje in bil sem zelo aktiven na različnih evropskih sestankih. Komisar za okolje me je povabil tudi v Pariz na COP21 in tam smo s svojimi državami. LDC in vedno sem imel občutek, da sem sprejet v tej evropski družini zaradi mojih dejavnosti in drugega. Ampak omenil bom še eno anegdoto. Mogoče to ni primerno sedaj, da bi omenil osebo, ki je že preminila. Ampak to omenjam seveda zato, da bi pohvalil to osebo. Profesor De Marko je bil eden izmed najpomembnejših ljudi, ki se je zauzemal za Evropo. Bil je nekdani zunani minister in profesor na Malti ko sva se srečala nekoč na večeri z nekdanjim predsednikom Marjan Švajcem. Ga lahko citiram, ker pozitivno govorim o njem. Profesor Demarko me je predstavil kot enega izmed najbolj gorečih evropejcev v moje stranki. Skupaj z drugimi, no, nisem bil edini, ampak skupaj z drugimi sem se trudil za to, da bi moja stranka, kolikor se le da, izvajala evropske standarde, katere smo verjeli in naše dejavnosti v takrat so pokazale, no, sicer ni bilo vse idealno, ampak videli smo, da smo vedno verjeli v evropske ideale in tu lahko vidi ne le moje zaveze, ampak tudi dejavnosti mojih kolegov na različnih ministrstvih in drugih institucijah, na sestankih, na evropski ravni smo se vedno prizadevali za to. Torej tu vidite, da včasih seveda dejavnosti govorijo glasnejše. To niso le prazne besede. Vaše vprašanje je bilo na mestu. Razumem, da ste to vprašanje zastavili v tem sedanjem kontekstu. Hvala za to. Ja, hvala za te odgovore. Ja, seveda so dejanja bolj pomembna kot besede in vaše dejanja so bila pomembna. Zato sem zastavila to vprašanje. Zakaj ste glasovali proti Evropski unije? Pa dobro. Sedaj pa še zadnji govorec, če se iz tega gospod Šoltes ali lahko zaključite kot poročevalec. Eh, <clears throat> hvala za eh, besedo. Eh, gospod kandidat ima se izjemno bat življenjepis, kjer se prepletajo zgodbe tako iz javnega kot zasebnega sektorja, tudi seveda pri virih financiranja, ki so prihajali iz različnih naslovov. In to, kar je uvodoma uh, vprašal kolega uh, eh, Srvama in sicer vezano na Parma Papers, uh, uh, glede vprašanja o ulogi v tem uh, procesu in glede sicer uh, skrbi, just a moment, because we have the problem with that's the translation. That's not true, but the translation is not coming through. Uh-huh. Well, I'm on the right channel. Okay, then I will speak in English. Maybe it's better. <laughs> so, I say that you... bom govoril angliško potem. Pravim, da je že v napisu toliko izkušenj, ki so navedene iz jasevnega, zasebnega sektorja, tudi ko gre za finančne vere. In Zelo resno jemljemo to vprašanje glede neodvisnosti članov računskega sodišča. In glede tega vprašanja gospoda Servame in glede nekaterih drugih informacij, ki smo jih zbrali iz medijev na Malti, o tem, da smo imeli na tisoč evrov evropskih sredstev, ko so se ta sredstva dodelila v okviru vašega ministrstva nekaterim članom, ki so bili sorodniki nekaterih drugih članov stranke. In tudi vi ste bili pomemben akter tej politični stranki, ki se je ukvarjala s tem, kako lahko vi zagotovite vašo neodvisnost. Če boste član Evropskega računskega sodišča, kaj to je eno izmed bistvenih vprašanj za stabilnost in za sloves te institucije? Ali lahko na kratko poveste, kako nas boste pripričali, da boste ohranili neodvisni status? Ja, potrudil se bom po najboljših močeh. Začel bom z neodvisnostjo. Najprej bi rad pojasnil, da sem bil sicer aktivno vključen v zasebnem sektorju. Nekateri ne razumejo tega, ne pravim vi, ampak srečal sem se z tistimi, ki niso razumeli, kako deluje maltiški sistem. Nekateri se kako lahko delujete v zasebnem sektorju, če pa ste poslanec. Na Malti, nasprotju z drugimi državami, lahko poslanci v parlamentu delajo druge, ker niso povsem zaposleni, niti ne prejemajo plače. Vsi imamo družine, ki jih moramo vzdrževati in praktično vsi to počnejo. Čeprav imamo nekaj diskrecijske pravice o tem, kdo naj dela v parlamentu, ampak običajno je tako. Torej, vsi smo le zaposleni za polovični delovni čas v parlamentu. Razen, če niste ministr v kabinetu. Če ste ministr v kabinetu, potem mora to biti vaš edini vir prihodkov. Tudi sam nisem bil izjema, sledil sem običajnim pravilom moje države, ampak na Malti smo dolgo imeli tak sistem, ko je treba prijaviti vse premoženje. Jaz sem bil vedno eden od tistih, ki je to najhitreje stojil v parlamentu. Posredoval sem zelo podrobno poročilo premoženj. Časi so mi kritizirali, ker sem vključil nepomembne podrobnosti. Razkril sem več stvari, kot je bilo treba in tako hitro, kot se je le dalo. In te informacije dam lahko tudi na voljo, kajti to so javne informacije. In tudi, če ne bi bile, bi lahko to storil. In če sem vas prav razumel, dragi kolega gospod Šoltes, omenili ste tudi to vprašanje o neodvisnosti, omenil sem že, kako sem delal v tem uradu za javno odgovornost, kako sem delal tudi na okoljskem ministrstvu, potem sem omenil tudi druge institucije, s katerimi sem bil povezan. Vedno sem jasno rekel, da te institucije ne morejo prevzeti nobene kredibilnosti, če ne bomo prepričali javnosti, da seveda delam učinkovito in neodvisno. In vedno, ko sem bil vključen v odborih, sem se trudil po najboljših močeh, tudi odbore za zunanje in evropske zadeve. Tam nisem bil predsedojoči, sem pa bil ministr v senci za zunanje zadeve. Tako da sem bil podpredsedujoči odbora za zunanje zadeve. Vedno sem menil, da moramo govoriti z enim glasom in da moramo imeti seveda pristop s konsenzom. Gospod Šoltes, omenjate poseben primer družino, sorodnike nekaterih članov stranki, omenjate, če sem vas prav razumem, popravite me, če se motim, ampak omenjate zadevo, ki sodi v FAFRD. Tam gre za kmetijske vprašanja, šlo je za odgovornost ministrstva, ampak sekretarjat parlamenta se je okvarjal s tem na vsakodnevni ravni. Na jasno rečem, nikoli nisem prejel uradnih pritožb do danes o tem vprašanju. Ampak, ko sem slišal za te sume, sem kot vedno v vseh okoliščinah to naslovil na najviše uradnike na ministrstvu, ki so odgovorni za operativni nadzor, zato da bi preučili ne le informacije, pa da bi šlo za to, da bi sprejeli konkretne ukrepe v celotnem procesu. Potem pa še nekaj, to je bilo tudi v časopisih. Ne vem, kaj je bilo, v zadnjih mesecih nisem bil v vladi, ampak bilo je kar nekaj člankov v časopisih, kjer je pisalo, da imamo sedaj avtonomni odbor, ki sem ga sam oblikoval in ta odbor to preučuje in posem zaupam delo tega odbora. Torej, to, da sem sprožil običajni mehanizem, kot sem to vedno storil, ko sem prijel pritožbe, to potrjuje, da sem tudi v tem primeru deloval na pošten način. In to sem vedno počel pri kakršnih koli vprašanjih, ko sem prijel pritožbe, tudi anonimna pisma, anonimna pisma, ko je šlo za takšno vprašanje, domnevne zlorabe na področju kmetijstva ali ribištva. Nisem šel na zadevno ministrstvo, ampak sem šel kar na policijski komisarjat. Nikoli nisem okleval pri tem in tudi če bi ostal v malteškem parlamentu, bi še naprej delal na tak način, kajti brez veze oziroma ni smiselno govoriti o preglednosti, če tega ne prenašamo v prakso. Hvala, gospod Brinkrat. Žal mi je, ker ni več časa, prav gotovo bi lahko imeli še druge zanimive komentarje. Veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo se srečali z vami. Gremo naprej z naslednjim kandidatom. Hvala lepa. Okay, uh... Dobro, gremo naprej s tretjo obravnavo danes. Tu bi rada pozdravila gospoda Joaja Figarejda. Žal mi je, ker ste morali nekoliko počakati, ampak ti sestanki so vedno zelo dolgi, veliko vprašanj smo imeli in prav gotovo bomo imeli veliko vprašanj tudi za vas. Prosila bi vas, da začnete z vašo predstavitvijo. Pročevalec bo zaključen na koncu. Lahko začnete, prosim. Okay. Hvala lepa in dobrodošli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V svojem kratkem uvodu eh, bom govoril francosko in pa angliško. Gospa predsedujoča, dame in gospodje poslanci, nadaljujem v francoščini. Veliko čas mi je, da sem kandidat za računsko sodišče, ampak to je tudi velika odgovornost. Najprej zato, ker je sodišče tako pomembno v socialnem sistemu Evropske unije, toliko bolj, ker sem prepričan in se zavedam tega, da je vse zelo zapleteno. Sodišče ima veliko poglesti. Ampak to je tudi velika odgovornost kajti gre za to, da bi zamenjali portugalskega člena sodišča. Naj izrazim hvaležnost gospodu Vitorju Kadejri, ki je kot član in predsednik, ki so ga izvolili drugi člani, delal izjemno in je na tak način dobro zastopal našo državo. Zato prinaša moja kandidatura veliko odgovornost. Rad bi poudaril, zakaj menim, da sem lahko deležen vaše zaupanje. Mislim, da moramo najprej oblikovati odnos, ki bo temeljil na zaupanju. Najprej naj povdarjam bistvene točke po mojem poklicnem življenju in potem pa bom povedal tudi, zakaj bi želel prevzeti to funkcijo. Naj rečem, da v javnem sektorju delam že 38 let. In v javnem sektorju sem že vse moje poklicno življenje. Kaj ti, to je bilo vedno bistvenega pomena za me. Služiti javnim interesom. Delam na računskem sodišču na Portugalskem. Že osem let sem tam. Kot sodnik na sodišču sem moral izvajati najpomembnejšo portugalsko zakonodajo, pa tudi evropsko zakonodajo. Bil sem odgovoren za revizijo, zlasti ko je šlo za pravčevanje skladnosti, ukvarjal pa sem se tudi s finančno govornostjo. Sodeloval sem tudi pri sprejetju mnenja o proračunu države, ko šlo to parlament. Preden sem bil na sodišču, sem delal v različnih sektorjih, na različnih ravneh javne administracije. Seveda sem delal odgovorno, delal sem na področjih načrtovanja, izvrševanja, nadzora proračunov, In s tem sem se res znatno ukvarjal. Potem sem delal tudi v vladi. Delal sem na Ministrstvu za finance, bil sem državni sekretar za javne zadeve, potem sem se ukvarjal zelo pomembnimi reformami. In sicer na Ministrstvu na Portugalskem bil sem prisoten pri različnih pomembnih odločitvah, ko je šlo za portugalske finance kot član vlade sem bil seveda v zelo tesnih stikih s parlamentom. Sodeloval sem na plenarnih zasedanjih v različnih odborih. Draga predsedojuča, dragi člani, sedaj pa bi vam rad povedal nekaj o tem, kakšni so moji osebni razlogi, zakaj bi rad na najbolj učinkovit način prispeval k tej funkciji. Res močno verjamem evropski projekt. Načela, vrednote, od samih zametkov da bi ohranili mir v Evropi, ohranili blaginjo evropskih državljanov, da bi poskrbeli za ravnotežen močen razvoj držav članic regije in zato, da bi imeli močen mednarodni glas. Evropska unija se sedaj sooča številnimi pomembnimi izzivi. Prepričan sem, da bodo države skupaj z narodi Evrope to reševale učinkovito, le če bodo ostale skupaj združene. V moj dolgi poklicni karieri sem se naučil, da včasih, ko se ukvarjamo s finančnim upravljanjem, potrebujemo tudi finančni nadzor. Zato je vladavina prava tako zelo pomembna za me. Prav tako menim, da moramo poudariti tudi gospodarsko učinkovitost pri izvajanju politik in dejavnosti zato da bi imeli boljše javno upravljanje, več preglednosti in da bomo odgovorni v očeh državljanov. Močno verjamem vrednote, ki ureje Evropsko računsko sodišče. Zlasti, če govorimo o neodvisnosti, nepristrankosti, odgovornosti, kolegijalnem delu, to verjamem in tako sem tudi sam delal veliko let. Da bi delal v Evropskem računskem sodišču, v srči Evropskega projekta, to je za me nov izziv. Moje predhodne poklicne izkušnje so zelo pomembne, zato sem primeren kandidat. In prepričan sem, da mora sodišče še naprej podpirati dialog in sodelovanje s parlamentom. Kajti parlament je glavni partner, predvsem pa ta odbor. Sodišče mora delati na neodvisen način ampak tako je treba reševati tudi vaše zahteve, vaše vprašanje in potrebe. Treba je ohraniti še nekaj. Treba je krepiti dialog z drugimi računskimi organi v državah članicah ob spoštovanju njihovih neodvisnosti. In na koncu najbolj sem motiviran zato, ker želim služiti evropskim državljanom po najboljših močeh. Evropsko računsko sodišče mora imeti v mislih svoje državljane tako da bi prispevali k temu, da bodo državljani bolj zaupali evropskim institucijam. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev. Seveda bomo imeli nekaj dodatnih vprašanj. Kolega Petri Srvama, vi ste prvi, prosim. Hvala, predsedojoča. Gospod Figuerero. Hvala za vaš govor. V vaših pisnih odgovorih pravite, da bi lahko načrtovanje nervizijsko delo Evropskega računskega sodišča razširili na analizo notranjih sistemov analize, zato da bi preučili finančne pretoke Evropske unije, po različnih sektorjih in področjih ali po državah članica, tako da bi sprejeli ciklično perspektivo in da bi s tem pokrili tudi tista področja, kjer je največ tvegan. To se sliši obetojoče, če smem reči. Ampak sedaj me zanima, če lahko prosim obrazložite najprej prvo politični pomen in pomembnost teh izjav za vas in sicer, da imamo povsem pregledne informacije o tem, kako se porabijo evropska sredstva v državah članicah. In drugo vprašanje za vas, kako ste vi osebno zavezani temu, da bi kot član Evropskega računskega sodišča poskrbeli za to, da imamo informacije, informacije, ki so specifične za države ali glede na zemljepisno porazdelitev. Hvala. Gospod Figueiredo, če lahko odgovorite, prosim. You, Hvala, gospod Sarama. Ja, lepo ste prebrali to, kar sem napisal v svojih pisnih odgovorih na ta vprašalnik. Res je vprašalniku sem tu zapisal kar nekaj stvari, kajti zdi se mi, da če imamo splošen pristop, ko govorimo o sistemih nadzora po celotni Evropi in če tu poštevamo sisteme na evropski ravni, če upoštevamo tudi sisteme na nacionalni ravni, če upoštevamo tudi to, da imamo zunani nadzor, ki je neodvisen in če upoštevamo tudi to, da imamo notranje nadzore, potem se je tu treba še posebej potruditi. In mislim, da je lahko Evropsko računsko sodišče tu vodilno, tako da bi šli v smeri boljše rabe vseh teh sistemov nadzora Evropi. Če govorimo o tem, da delamo bolj učinkovito, če lahko več privrčujemo, če smo bolj učinkoviti pri splošnem upravljanju v Evropi, v vseh teh sistemih, potem se mi zdi, da mora tudi Evropsko računsko sodišče oblikovati poseben pristop v stelovanju z nacionalnimi institucijami tudi vsemi institucijami na tem področju v državah članicah, ampak seveda je treba preučiti, kako uporabiti vse znanje teh institucij, kako uporabiti vse upravljeno delo. To pomeni, da je seveda pomembno doseči boljšo fazo rabe vseh teh mehanizmov in sistemov Evropi. če bomo to storili zavestno, če bomo razvijali iste metodologije, če bomo tu poštevali iste načela, potem bomo mogoče v prihodnosti imeli bolj zanesljive informacije na vseh ravneh, vključno z ravni Evropske unije. In mislim, da da sem s tem odgovorom odgovoril na vaše prvo vprašanje o političnem pomenu povsem preglednih informacij, da to dobimo od strani držav članic. Potem pa me v okviru drugega vprašanja sprašujete o mojih osebnih zavezah temu, da bi razvil te misli. Sveda lahko rečem, da se bom potrudil, ampak tu moramo poštevati še nekaj. Evropsko računsko sodišče je kolegi, kar pomeni, da moram sam v okviru kolegija predstaviti predloge, potem moram ta vprašanja obravnavati s kolegi in potem moram počakati na odločitve kolegija. Nisem le član računskega sodišča, ampak sem en član. Med drugim sodelovati moram s kolegi. In prepričan sem, da imajo tudi kolegi svoje mnenja. Skupaj pa moramo oblikovati kolektivno mnenje kot neodvisno sodišče. Well, thank you, uh, yes, that's, that's, thank you for... Ja, najlepša hvala. Gospod Sarvama, hvala lepa za vaš odgovor, ampak ravno zaradi tega vas to sprašujem. Seveda je to kolegi, ampak le 28 članov je in vsako mnenje šteje. In sedaj se ukvarjamo le z vašim mnenjem, zato nas zanima vaše mnenje glede te teme. Najlepša hvala. Kolegica Ines Ajala Sender, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej vas pozdravljam tukaj eh, pri nas v odboru če si ogledam vaš eh, življenje pis, potem lahko hitro ugotovim, da ste se veliko ukvarjali z eh, prestopniki in kolegi eh, bi najbr, bodo najbrž o tem še spregovorili. Rad bi se vam zahvalil, rada bi se vam zahvalila za obsežno predstavitev, zelo velike izkušnje imate z javno upravo, pa tudi eh, z zasebnim podjetništvom. Na portugalskem ste bili zelo dejavni eh, v eh, javni upravi. Kar zadeva portugalsko računsko sodišče, me zanima, v kolikšni meri ta odnos eh, med nacionalnimi sodišči in pa nadzornimi organi oziroma kako vaše izkušnje za to povezavo lahko vplivajo na upravljanje vašega mandata. Kakšno je vaše mnenje glede ukrepov za uh, reševanje situacije na portugalskem, kateri instrumenti niso bili dovolj jasno zasnovani, kako bi nam lahko portugalsko računsko sodišče pomagalo pri boljši uporabi evropskih sredstev. Eh, uredbe se namreč pišejo v Bruslju, vse skupaj pa se izvaja na eh, kraju samem. Torej, kako bi lahko to eh, bolje delovalo? Kako bi lahko izboljšali situacijo pri izvajanju sofinanciranih projektov? Brusel pogosto ovira eh, javno zadolževanje z paktom stabilnosti in rasti, po drugi strani pa gre za eh, podpis operativnih programov in eh, to potem vodi v zadolževanje držav. Kako gre torej to z roko v roki? Hvala lepa. Gospa Ajala Sender, hvala lepa eh, za številna vprašanja, ki ste mi jih zastavili eh, in veliko je bilo tudi pod vprašanj. Odgovoril bom v francoščini. Razumem špansko, govorim pa špansko neravno dobro. Zastavili ste mi vprašanje v povezavi z uporabo evropskih skladov oziroma kako bi lahko razvili to vlogo, eh, kako bi lahko na to vplivala nacionalna računska sodišča, kako bi lahko bolje uporabljali ta sredstva. Če upoštevamo to, kar se je zgodilo v moji državi, potem mislim, da Tega vprašanja ni potrebno zastavljati portugalski, kajti portugalska je odnegdaj uporabljala evropska sredstva. Vendar pa vem, da je veliko težav v drugih državah, članicah, kjer se zastavlja to vprašanje in posledice so eh, velike, eh, kajti gre za uporabo eh, evropskih skladov. imamo sredstva, ki se eh, ne uporabljajo eh, v zadostni meri in zaradi tega se Evropska unija ne more dovolj hitro odzvati na aktualna vprašanja. Gre za določeno togost celotnega proračunskega mehanizma Evropske unije. Torej, kakšno vlogo bi lahko eh, pri tem odigralo računsko sodišče? To je vprašanje, ki ste mi ga zastavili. Gospod Sarvama mi je zastavil podobno vprašanje, ampak na drugi ravni. Seveda obstaja možnost razvoja odnosov med sodiščem, Evropskim računskim sodiščem, med nacionalnimi eh, sodišči, med eh, višjimi nadzornimi organi in sicer na specifičnem področju načrtovanja dejavnosti revizije. Zdi se mi pomembno, da vzpostavimo takšno sodelovanje zaradi tega, da ne bi prišlo do eh, podvojevanja uporabe sredstev pa tudi zato, eh, da bi lahko računsko sodišče namenilo več sredstev za uresničevanje novih ciljev, ki jih je potrebno še zastaviti. Če bi imeli boljše sodelovanje, predvsem pri načrtovanju eh, dejavnosti med eh, Evropskim sodiščem in pa višjimi nadzornimi organi, potem bi lahko vzpostavili novo območje boljše uporabe sredstev. Še prav posebej pri tem mislimo na omrežje višjih nadzornih organov, kaj ti ne želimo vzpostaviti piramidni pristop, ampak bolj omrežni pristop, eh, v katerem eh, nadzor, nadzorni organi sodelujejo. In na ta način lahko ugotovimo, ali eh, so bile v posamezni državi vzpostavljene dejavnosti za boljše porabo evropskih sredstev, kajti imamo izjemno različne izkušnje. Kar zadeva uporabo uh, skladov, eh, ne vem, če sem odgovoril na vaše vprašanje, ampak prehajam k drugemu vprašanju. K uporabi skladov torej. Recimo v primeru, uh, ko so uh, skladi uh, v uh, deljeni odgovornosti nacionalnih držav in pa Evropskega računskega sodišča, v tem primeru je potrebno vzpostaviti ustrezno sodelovanje. Z tem ne pravim, eh, da eh, že eh, ni bilo upravljenega veliko dela na tem področju. Pravim le, da je potrebno okrepiti prizadevanje za to, da bi dosegli boljše rezultate. Kaj ti? Prepričan sem, da ko prispeš v neko uh, ustanovo, je veliko dejavnosti bilo že opravljenih, opravljena je bila že določena diagnostika in ugotovljene so bile že težave pri uh, razvoju takšnega omrežja sodelovanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Derek Vogan je naslednji na mojem seznamu. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi vam eh, čestital, eh, kajti vaša predstavitev je bila po mojem mnenju zelo dobra. Imate pa tudi eh, najdaljše ime, ki smo ga kdajkoli videli pri kandidatih Evropskega računskega sodišča, ampak ker ima ime precej kratko, vam kar zavidam za tole dolgo ime. Eh, prebral sem tudi vaš življenjepis in zato ne dvomim v vašo nepristranskost in v vaše izkušnje. Eh, izjemno izkušeni ste na področju revizije. Eh, vaš življenjepis je res izjemno dober. Zanima me, kako deluje Evropsko računsko sodišče, kako vi gledate na možnosti razvoja Evropskega, Evropskega računskega sodišča. Eh, govorili smo o skladnosti, sedaj bi morali mogoče govoriti eh, o uspešnosti. Glede na to, da eh, ste že kar nekaj časa revizor, da imate ogromno izkušenj, me zanima, Eh, kaj boste eh, storili, eh, če boste postali član Evropskega računskega sodišča? Ali boste običajen revizor ali pa si boste ogledali tudi druge vidike, kot recimo uspešnost? Ali boste skušali spremeniti način, kako Evropsko računsko sodišče deluje? Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Vogan. Kar zadeva moje ime, Ne, nažalost povem, da so na portugalskem imena nasplošno zelo dolga. Gospoda Vona, žal tromači ne slišimo, ker ni vključil mikrofona. Lahko imamo tri imena. V moji družini imamo vsi dolgo ime. Ampak prvo in zadnje ime običajno uh, lažje. Žuan Figuredo mi lahko rečete. Vprašali ste me o prihodnosti eh, Evropskega računskega sodišča. Mislim, da tukaj v odboru za proračunski nadzor o tem že eh, dolgo razmišljate, že kar nekaj razprav ste imeli na to temo. Prebral sem nekaj dokumentov in spomnil se dokumenta, ki ste ga sprejeli, mislim, da leta 2014 o prihodnji vlogi Evropskega računskega sodišča. In potem se bojim, eh, da ne bom več izviren. Kaj ti? O tem ste že razmišljali pred precej časa in prepričan sem, da ne morem predložiti nič kaj novega. Tudi v portugalskem eh, parlamentu eh, ko, sem, eh, ko ste me povabili eh, sem, so me vprašali o, o prihodnji vlogi Evropskega računskega sodišča. In odgovoril vam bom tako, kot sem odgovoril njim. V prvi vrsti mislim, da ne smemo pozabiti na to, da je Evropsko računsko sodišče ena izmed inštitucij Evropske unije. Ko razmišljamo o sedanjosti in prihodnosti inštitucij, ne smemo pozabiti, da je glavni problem, s katerim se srečujejo vse inštitucije v tem trenutku, da je glavni problem pomankanje zaupanja med eh, državljani in Evropsko računsko sodišče na to nikakor ne sme pozabiti zavedati se eh, mora, kako zelo pomembno je delo Evropskega računskega sodišča. In tudi, če Evropsko računsko sodišče ne bo moglo spostaviti verodostojnosti, če ne bo uh, pridobilo zaupanje drugih inštitucij, mora vseeno zagotoviti pravočasno kakovostne informacije uh, ki bodo lahko omogočile ukrepitev zaupanja v druge institucije. Mislim, da je to vprašanje, eh, na katerega Evropsko računsko sodišče tudi ne sme pozabiti. Kaj lahko uh, stori Evropsko računsko sodišče, da bi prispevalo k okrepitvi zaupanja v druge inštitucije? Mislim, da imamo določene prioritete v tem trenutku, ampak uh, razmišljati moramo tudi o prihodnosti, o delovanju eh, sodišča kot takšnega. Eh, bojim se, da se boste strinjali z mano, da moramo še naprej ocenjevati eh, strategijo Evropa 2020, oceniti moramo večletni finančni okvir zelo pozorni moramo biti pri izvajanju posameznih politik, kot recimo migracije in varnost, finančna kriza, podnebne spremembe. In kar zadeva eh, prioritete v prihodnosti, imam eh, v mislih nekaj eh, pobud recimo eh, proračun, ki temelji na rezultatih. Vemo, da eh, komisija pripravlja eh, dejavnosti na tem področju in Evropsko računsko sodišče vse to podpira. Evropsko računsko sodišče mora podpirati vse dejavnosti Evropske komisije zato, da bi postal uh, regulativni okvir prožnejši in da bi bil uh, bolje uh, prilagojen prioritetam Evropske unije. In uh, vsem prizadevanjem Evropske komisije. Poleg tega eh, pa mora tudi Evropsko računsko sodišče poskrbeti za uskladitev dejavnosti, recimo, ko gre eh, za razvoj pristopa, ki temelji eh, na uspešnosti ali pa ko gre za vprašanja povezana z njovimi proizvodi. Uh, recimo uh, kot uh, celovita poročila Potrebno je ukrepiti eh, dialog pri eh, načrtovanju in eh, še prav posebej pri načrtovanju revizijskih dejavnosti. Prepričan sem, eh, da eh, te dejavnosti niso nič novega. Prepričan sem, da o tem razmišljajo že vsi člani Evropskega računskega sodišča. In uh, če uh, boste dali pozitivno mnenje uh, o moji kandidaturi, se bom za to boril. Najlepša hvala. Um, uh, uh Najlepša hvala, hvala lepa za uh, vaše pobude, za res uh, imate veliko izkušenj, delali ste na obeh uh, straneh uh, pri nadzoru, načrtovanju. Zanimivo bi bilo videti, uh, kako povezati uh, vse te izkušnje. Sedaj pa moramo eh, kmalo prejiti na glasovanje, zato bi prosila poročevalce, gospode Šoltesa, za zaključi in da mogoče zastavi še kakšno dodatno vprašanje. Uh, Hvala lepa, to je bila zelo uh, dobra predstavitev. Mislim da ste pokazali, da zelo eh, dobro razumete eh, probleme in izzive eh, Evropskega računskega sodišča. In upam, da boste dobre izkušnje iz eh, Tribunala de Contes, torej računskega sodišča eh, na portugalskem, prenesli na Evropsko računsko sodišče hkrati pa bi rad opozoril eh, tudi na to, da bi lahko v prihodnosti mogoče razmislili tudi o okrepitvi moči te inštitucije, da bi bila ta inštitucija bolj podobna eh, pravemu eh, sodišču. Kajti to je tudi zelo pomembno vprašanje. In na zadnje, mislim, da da je zelo, zelo pomembno, da ukrepimo vlogo eh, Evropskega eh, računskega sodišča, da ukrepimo eh, njegov vpliv. In upam, da se bodo poročila računskega sodišča obravnavala resno. Najlepša hvala, upam, da se bomo kmalo ponovno videli in hvala lepa za vse vaše odgovore. Če bi radi še kaj dodali na koncu, prosim. Ja, kratek bom. V svojem uvodu sem dejal, eh, da eh, mi je v čas, da sem lahko danes tukaj. Sprejeli boste svojo odločitev, ste poslanci, eh, ki so vas izvolili, državljani Evrope, glasovali boste in sprejel bom rezultat vašega glasovanja. Ba, ampak veliko čast mi je, da sem lahko tukaj. In eh, včast mi je bilo tudi, eh, da sem lahko odgovoril na vaša vprašanja. Eh, Poleg tega eh, pa eh, mi je vprašanje zastavil tudi eh, visoki član tega sodišča iz države članice. Zdaj pa bi prosila vse, da vse tiste, ki ne boste, da vsi, ki ne boste glasovali, zapustite to dvorano in predlagam, da si vzamemo desetminutni odmor. In eh, potem lahko hitro glasujemo, ko bodo drugi zapustili dvorano. Glasovali bomo elektronsko, torej prosim, ne pozabite, eh, da